Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, drage kolegice in kolegi. Nadaljevali bomo z sestankom našega odbora. Pred nami so točke 9 do 14. To so razrešnice za različna področja, za katera je pristojen naš odbor. Tukaj imamo zelo kompetentno poročevalko, ki si je vse ogledala in preverila. In sicer za celoten sklop za Envi, kar je zelo dobro. In sicer je to Juta Hauk, ki ima tudi pomembno vlogo v odboru za proračun. Juta Havk izvoli besedati dan za poročilo. Hvala. Sploh ne mislim na dolgo razglabljati o tem, saj so kolegice in kolegi že lahko prebrali dokumente, saj načelo je podano v vseh jezikih, kolikor vem. Vsak si je lahko torej nekaj prebral o tem. Če bi kdo rad kakšen del spremenil, bodi si, da gre za agencije ali za moje splošno poročilo v zvezi z okoljem in za področjem zdravstva. Potem lahko to kolegice z veseljem naredijo. Rok za spremembe je 1.2. februar ob 12. Do takrat lahko še marsikaj spremenimo. Če pa ima sedaj kakšen kolega kakšen namik, pa ga lahko tudi sprejmem. Sama lahko rečem, da če se naredi take stvari zelo zgodaj, zato da se jih lahko potem tudi prevede, tudi sam človek opazi, da bi marsikaj lahko drugače formuliral, tako da bom tudi sama še predlagala spremembe za poročila. Sicer pa lahko za proračunsko leto 2008 nasplošno rečemo, da smo lahko zelo zadovoljni, kajti stopnja izvajanja je, oziroma izvrševanja je dobra nasplošno gledano. Pri proračunskih vrsticah, ki se nanašajo na našo okoljsko politiko, je bilo izvršenih 95,15 odstotkov, kar se pa tiče zdravja, pa ta številka celo 99,75 odstotkov. Včasih si človek misli, ali je to res sploh možno, ampak očitno je tako. Torej, ostali so tle res neki minimalni ostanki pri zdravju pri varnosti hrane in zdravju živali pa je to 98 odstotkov. Torej, številke se gibljajo v nad 90 odstotki, to je res dobro izvrševanje proračuna in mislim, da lahko komisiji, ki mislim, da ima tukaj eno zastopnico, lahko čestitamo oziroma jih pohvalimo. Naučili so se iz preteklih časov. Hkrati pa bi omenila tudi, da kar se tiče implementacije programa LIFE, je komisija prešla k temu, da ponuja pomoč tistim, ki se želijo udeležiti tega programa. Torej, iz, stopnja izvrševanja je boljša kot v predhodnih letih in to lahko vidite tudi v tej kratki obrazložitvi. To sem tukaj vam predstavila, zato da veste, kaj se dogaja. Ko pa smo že ravno pri programu Live, pa imam na kratko pozorilo. Prišlo je namreč do tiskarske napake v drugem odstavku. Seveda ne sme pisati juli 2009, da je bil um, razpis objavljen takrat, se pravi, ne, ni bil objavljen leta 2009, ampak 2008, kajti drugače to sploh ne bi več sodilo v razrešnico za 2008 če si potem pogledamo posamezne agencije, mislim, da je zapisano vse, kar je potrebno. Evropska agencija za okolje je, kar se tiče izvrševanja, zelo zadovoljiva. Evropska agencija za okolje nam pomaga na številnih področjih tako pri izvrševanju ukrepov, kot tudi pri ocenjevanju ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. V preteklih letih je okrepljeno prevzela funkcijo opazovanja, zato da so nas tekoče obveščali o spremembah v zvezi z podnebnimi spremembami oziroma z izsušenostjo določenih regij in tako naprej. Iz vidika proračuna v letu 2008 je bilo vse zelo zadovoljivo. Pri EMEI, pri Agenciji za zdravila, je jasno, da so malce v zaostanku za svojimi določenimi um, obveznostmi in da izplačuje potem šele naslednje leto. In to malo je v nasprotju z našimi načeli in zato lahko imej rečemo, da mora določene zadeve izboljšati, ampak očitno bo v letu 2000, se je v letu 2009 to že izboljšalo, torej ko bomo razrešnico delali za 2009, ne bo treba ničesar več kritizirati. Drugače pa so povečali število zaposlenih, kot je bilo predvideno in mislim, da lahko dodelimo razrešnico. Kar se tiče Agencije za varnost hrane, so bile informacije, ki sem jih prejela, take, da so vse nesporazume, ki so jih imeli s Švedsko, torej z državo gostiteljico, so jih očitno rešili. Ko sem se malo bolj pozanimala in tudi agencija za varnost hrane se je tudi sama javila, se je izkazalo, da še ni vse rešeno, ampak samo en del, tako da bom še malo prilagodila besedilo, da se ne bomo prehitro veselili in da bomo švedom zabičali, da naj še malo bolj se potrudijo. Sicer pa lahko pri tej agenciji, oziroma pri tej agenciji ne treba, da karkoli druge rečemo. To je Evropski center. potem, kar se tiče agencije za kemikalije. Tukaj smo lahko zadovoljni. Denar, ki je bil na razpolago, je bil tudi potem razdeljen. Pa gradnja konferenčnega centra je sedaj lahko financirani sredstev agencije same in Evropsko unijo ni treba, da karkoli prispeva in to je zelo dobro. Kar se tiče načrta zaposlovanja. so leta 2008 zasedli 95 odstotkov vseh razpoložljivih delovnih mest. To je dobro. Vemo, da Helsinki ni nek sanska destinacija strokovnjakin in strokovnjakov za kemijo, ampak ki je uspelo zasesti 95 odstotkov vseh delovnih mest in to se mi zdi dobro. EFSA. Agencija za varnost hrane, pri kateri smo lani razpravljali bolj intenzivno, je nadaljevala z anketo, z, z pre, raziskavo tudi v zvezi z svojimi zaposlenimi, ampak določene stvari treba izboljšati, ampak ni pa treba kaj dosti kritizirati kolegi so prejeli predpretekli teden članek, kjer je šlo za to, da nekdo, ki je delal pri EFSI, je šel potem takoj v industrijo in da tam počne točno to, kar je delal tudi v EFSI. In to je nekaj, o čemer velja imeti pomislike. Zaposleni agencije vemo, da nimajo isti kodeks ravnanja kot komisari in komisarke. Torej, da med zaključkom svoje dejavnosti kot komisari in začetkom nove Eh, dejavnosti morajo biti posebej skrbni. In to seveda tudi ne sodi v razrešnico 2008. Nekateri so rekli, da bi morali to samo vključiti, ampak to sem ne sodi, ker se je zgodilo po letu 2008. Lahko pa rečem, da kolegice in kolegi, ki skrbijo za te agencije, vedo, da obstaja medijinstitucionalna delovna skupina, torej komisija, svet in parlament ki razmišlja o tem, kakšne, kakšna pravila naj bi nasplošno veljala za agencije. In to bom vključila tudi v to medinstitucionalno delovno skupino in poskrbela za to, da bomo vključili takšne odstavke, da recimo ne sedaj, ne vem, vratar teh posameznih agencij, uh, o ne, ampak tisti, ki so na odgovornih mestih, da ki so, so, tisti, ki so sodelovali pri pripravi zakonodaje Evropske unije, ki so, so odločali svojimi delovnimi rezultati, da so podvrženi istemu kodeksu ravnanja kot komisarji. Mislim, da bomo to lahko vključili kaj ti ne more biti tako enostavno, da nekdo reče, da bo sedaj dal odpoved v EFSI in bo šel v neko farmacevtsko podjetje, ki se ukvarja z genetsko spremenjenimi organizmi. Ampak to ne sodi v razrečnico za 2008. Veselim pa se vseh prispevkov kolegic in kolegov. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Hvala lepa za vaše poročilo, za tvoje poročilo in za to, da se okvarjaš toliko institucijami. Saj to je res veliko dela, da si vedno na tekočem in da to opazuješ. Zanimivo je slišati tudi, da je političarka, ki se okvarja s proračunom, vesela, da je denar potrošen, da se ne vrčuje. No, še na hitro bi nekaj rekla. Rada bi povedala to, denar, ki ga ne zapravimo za redno politiko, ga nismo privrčevali in ga naslednje leto ne moremo porabiti za kaj drugega, ampak se vrne državam članicam, torej se finančni ministri veselijo, če dobijo denar nazaj in sem proti temu. No, hvala, to je bilo res eh, dobro temeljito, zakaj smo lahko veseli, če se denar zapravi, medtem ko pa so doma proračunski politiki veseli, če, se, če denar ostane. Takšna je razlika. Različne prijave k besedi. Tomas Olmar. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala in kompliment Juti Hauk, ki je delala zelo temeljito in zelo natančno pripravila mnenja. Kar se tiče nacionalne proračunske politike, razumem, da smo lahko veseli, če, vrne, če dobimo, da dobijo denar nazaj, ampak zahvalo sem pa vedno pogrešal. Mnenja so dobra in uravnotežena in razveseljivo je, da imamo visoko stopno izvrševanje, ki je blizu 100 odstotkov in tu bi se tudi na nacionalni ravni lahko veselili, če bi eh, imeli tako stopno izvrševanje načrtovanih ukrepov zagotovo je treba kakšno stvar, ki je izvedena, tudi kritično presvetliti, ampak zagotovo tudi proračun ni prava stvar za pravo mesto. Pri EFSI je občudovanja vredno, da je ta stopnja udeležencev anket tudi vedno večja. Mogoče je to povezano tudi s tem, da se je sedaj prestavila ta agencija v Palmo. Pri ECDC pa nas skrbi, da smo lahko šele kasneje začeli z delom, ker se švedskimi organi nismo mogli pravočasno dogovoriti z, eh, z vezi z prostori. Sicer pa lahko ugotovimo, da je nadzor nad proračunom in tudi naše mnenje zelo pozitiven. Morda bom uh, pripravil še nekaj podrobnosti, predlagal nekaj sprememb v zvezi s podrobnostmi, sicer pa smo zelo zadovoljni. Si, uh, Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Gibrandi, ne? Hvala. Madame Lyotard, si j'ai plus de choses gospa Liotar. Morda bo imela več sreče s svojim seznamom. Hvala, navdušena sem. In čakam na to, da bo EPP v obliki gospoda, v osebi gospoda Ulmerja podal še kakšen predlog sprememb. Če pa nihče nima nobenih pripomb, sem pa zelo vesela. In Sama bom podala še nekaj predlogov sprememb, zato da bo po mojem mnenju še bolj pravilno kot to, kar je trenutno zapisano. Madam Klas. Gospa Klas. <laughs> Entschuldigung, ich kenne die Technik nicht so genau. Äh, ich will nicht meckern, äh, Jutta Haug. Uh, äh, nič ne želim kritizirati, ampak eno vprašanje, če ko govorimo o ECHA, smo vsebinsko opazili, da obstaja velika potreba po določenih ukrepih pri uresničevanju uredbe REACH. In če tukaj vidimo, da je 95-96 odstotkov zasedenih, mislim, da je to omogoča dobro nadaljevanje izvajanja nalog. Ali ne bi uh, izkoristili takšno poročilo, da izvedemo malo več um, pritiska, kajti ECHA bi morala v prihodnosti izvajati več nalog in tudi na evropski ravni imeti več niti v rokah, če govorimo o. Um, o biocidih in drugih sredstvih. Bi morda lahko dodali konkretno še kakšne zahteve, recimo, da se še teh pet odstotkov delovnih mest zasede. In veselilo bi me, če bi lahko ta instrument izkoristili kot za pritisk. Hvala. Nihče več se ni prijavil v besedi. Potem bi pa Kristi Klas kar takoj odgovorila. Razumem, kar je povedala, ampak moramo si predstavljati, sedaj smo v letu 2010, govorimo pa o proračunu za 2008. In v tem je problem. Kar pa lahko storimo, je kategoriti moramo tudi o proračunu 2011 in na tem mestu bi morali storiti točno to, kar je povedala Krista Kras, namreč, da ko govorimo o proračunu ECHA za 2011, 2011, da jim potem lahko tudi do, zapišemo določene zahteve. Vem, da je to neumno, ampak tako je. Težko si vzamemo leto 2008 kot referenco, da govorimo o tem, kar sedaj ne delajo prav. Zato moramo proračun in proračunski postopek v letošnjem letu izkoristiti za to, da na tem mestu kot pravi Krista, izvedemo malo več pritiska. Ana Rosbach. Ana Rosbach. Øh, Hvala. Poročevalko bi rada nekaj vprašala. Kako pa je z agencijo za veterino? živali so tudi nekaj, kar nas zadeva. Nam lahko kaj poveste v zvezi s tem, kaj pa se tam dogaja v agenciji za veterino. Jetzt bin ich, bin ich etwas äh, überfragt. Die Veterinäragentur ist. Malo preveč me vprašate. To je eksekutivna agencija, ki je neposredno pridružena komisiji. Torej, to ni tako imenovana decentralizirana agencija in oni od nas ne dobijo razrešnice v tem smislu, kajti tam jih razreši odbor za kmetijstvo. To, kar moramo mi storiti, tako kot naprimer pri agenciji za kulturo, ki izvaja naše programe za izobraževanje in kulturo, tudi oni ne prejmejo razrešnice. Pri nas dobijo razrešnico samo tako imenovane centralne agencije, tiste, ki so samostojetne, tiste, ki niso uh, pod na, v bistvu. ki niso v okviru agencije in tukaj bi morali vprašati odbor za kmetijstvo, kako daleč so tukaj. Euh, Hvala, spomnila bi vas, da je rok za oddajo predlogov sprememb 1. februar do 12. 23. februarja, pa bomo v našem odboru glasovali o tem. Sedaj pa dajem besedo gospi Rozbah. Gre za Varstvo obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem. Gospa Rozbah, prosim. Hvala lepa. To je zelo kratka zadeva. Vsi smo slišali o velikih plastičnih otokih v Tihem oceanu in to je problem, ki je vedno večji. To je sedaj neko področje, ki obsega že milijon kvadratnih kilometrov in zagotovo. smo vsi že videli tiste odpadke, ki plavajo po nacionalnih morjih in zato je potreba po varstvu voda, morskih voda vedno večja. Dobro je, da lahko sprejmemo ta dodatni protokol. 1990 je bil že sprejet sporazum iz Lizbone, 2008 pa je prišlo do, teritorial, do rešitve teritorijalnega spora med Španijo in Marokom in zato je šele sedaj obstaja možnost, da se uveljavi Lizbona ena ta sporazum. S tem dodatnim protokolom pa bomo dobili možnost, da še naprej sodelujemo na tej temi. Skrajni čas je, da to naredimo. To ustreza tudi poročilo, ki smo ga sprejeli lani v zvezi z um, CO2. To pa je dodatni protokol, kjer gre za varstvo obal in voda severovzhodnega Atlantika. Uh, In vsi vemo, da je do Penicevega jezera do Sahare ta del sega. Ta sporazum je le del mreže regionalnih in nacionalnih sporazumov, ki obsegajo tako države EU kot tudi tretje države, se pravi tiste, ki mejijo na severo-shodni Atlantik. skupaj moramo torej preprečevati velike onasnaževanja. Obstajajo sporazumi Helsinki, bon, Bona, Barcelone in sedaj tudi Lizbone. Na ta način skušajo vse države ob Atlantiku skupaj preprečevati večje nesreče na morju. Naprimer izliv kemikalij, nafte, in druge emisije, ki bi lahko prišle v morsko vodo, to je treba preprečiti. Ne moremo si dovoliti, da še naprej zmanjšujemo stale žirip in osnažujemo morja. In vsi bi morali podpisati ta dodatni protokol za to, da bomo skupaj lahko reševali probleme, ki so vedno večji in da jih bomo lahko tudi zaključili. težave morji se ne zaključijo pri nacionalnih mejah in dejansko se razlivajo na celotni zemlji. Hvala lepa, Ana Rozbah, za vaše poročilo. Ali je poročevalec v senci tukaj, ali bi gospod Gerlingrada, Kris Davis morda tudi podpiramo poročilo, ki in je že skrajni čas, da ga uh, sklenemo in da ga sprejmemo. Hvala. Hvala. Mene zanima, kaj poročevalka pravi o problemu tega, teh plastičnih odpadkov in ogromnih količin teh plastičnih odpadkov v morju. Ne vem, če je kdo od komisije tukaj. Uh, ki bi lahko na to odgovoril. Na to. Zanima pa me, ker je to že na dnevnem redu. Ali obstajajo kakšni predlogi pobud strani komisije, ki bi se lotevali odstranjevanja plastičnih odpadkov eh, oziroma problematike odmetavanja plastičnih odpadkov v evropskih eh, vodah? ne vem, če bo kdo lahko odgovoril, morda lahko pogledate na tisto stran, če bi kdo kaj prispeval. Gospod Delanoir, bi bilo, da lahko vi odgovorili na to vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Komisija se veseli, da je 20 let po podpisu ta sporazum lahko dejansko začnemo, začelo veljati, kar se tiče tega otoka plastičnega, ki ga je omenjala poročevalka. Ta problem je najbolj perič v Pacifiku, tudi tam so države razmišljale, kaj lahko storijo, posebej pa Kar se pa tiče Atlantika, pa je nizozemska delegacija to omenila na zadnjem zasedanju sveta in komisija je mnenja, da bi bilo potrebno najprej izvesti raziskave ravno na teh območjih, ki imajo posebne hidrološke karakteristike. Zdi se nam pomembno, da sprožimo te raziskave. Kar se tiče posameznih sporazumov, ki bi se lahko s tem okvarjali, morda sporazum OSPA o varstvu Severnega Atlantika in tukaj bi lahko obravnavali ta problem. Obstajajo pa tudi drugi gremi, ki bi ga lahko ki bi lahko to obravnavali. Sporazum iz leta 1972 o varstvu morja proti onesnaženju. Vsekakor podpiramo sklepe poročevalke in ogledali si bomo, kako regionalni sporazumi ali posamezni gremi obravnavajo ta problem. Hvala, predsedujoča. Hvala lepa. Ni drugih prijav k besedi. Prosim, če vzamete v roko vaše kartice za glasovanje. Gospod Rosi. Hvala, malce pozno sem se prijavil k besedi, ampak rad bi se pridružil željam poročevalke. Celoti to podpiramo in se zahvaljujemo za vaše delo. Venons à nos moutons, si j'ose dire. Je vous remercie de bien vouloir prendre vos cartes de vote. Nous avons deux votes à effectuer. Hvala. Sedaj pa vzamite vaše glasovalne kartice. Najprej bomo glasovali o osnutku odločitve sveta, je elektronsko glasovanje in sedaj glasujemo. Tu imamo, da vote. Ste vsi glasovali? Vzemite si čas nekaj več časa imamo kot na plenarnem zasedanju. Ste si glasovali? Konec glasovanja. za, če ni proti, torej soglasno sprejeto. Drugo glasovanje, osnutek resolucije Evropskega parlamenta. ali torej glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spet soglasno sprejeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka na dnevnem redu. Gospod Prodi je pokazal zelo veliko zanimanje o temi podnebnih sprememb. Gre za belo knjigo prilagajanja podnebnim spremembam. Glede na to, kaj se dogaja, bi morali zelo prisluhniti temu, kaj ima povedati gospod Prodi. Izvolite. Hvala, predsedujoča. O tem smo že razpravljali gre za tudi spremljevalno izjavo prejšnje razprave. Veliko pričakovanja vezanih na to belo knjigo. Bela knjiga je povezana z ukrepi Evropske komisije na področju boja proti podnebnim spremembam. Pričakovanja so vedno večja, vendar pa so druge pobude in drugi forumi, ne nazadnje tudi vrh v Kopenhagnu, morda nekoliko razočarali. Vendar pa moramo ostati realistični, moramo razmišljati o konkretnem izvajanju načrtov in ciljev. In eh, odkrito povedano, komisija s to belo knjigo ne predvideva nekih pomembnih korakov na področju boja proti podnebnim spremembam. Gre samo za pripravljalno delo, gre za globalni okvir v znotraj katerega bi potem morali razviti konkretne načrte ukrepanja. Torej, besedilo komisije je dobro strukturirano, dokumentirano, obstajajo nekatere vrzeli in na to opozarja tudi poročilo odbora za promet. Ta govori o gorskih območjih ali pa o ukrepih za zaščito posebnih sektorjev, naprimer turizma. Vedno sem opozarjal na to, da bodo spremembe, ki nas čakale, se nanašale na vsako področje našega življenja in zato ne moremo od komisije pričakovati, da bo sestavila nekakšno neskončno knjigo razno raznih ukrepov. Lahko pa izluščimo dve ali tri teme, ki jih je potrebno na to obravnavati od dna na vzgor. Sam sem mnenja, da um, je potrebno povdariti, da bo vsaka regija prizadeta zaradi podnebnih sprememb in da tudi ne gre več za to, da bi zmanjšali uh, postopek podnebnih sprememb, ampak tudi to, da se moramo prilagoditi nihanjem v temperaturah. Uh, Zato bomo morali na novo razmisliti, kako postopati eh, v kmetijstvu, v industriji, kako upravljati gorska območja, reč, rečna območja in pa kmetijstvo kot takšno. Torej, pripraviti se moramo na najslabše. Potrebujemo jasno idejo o tem, kakšne bodo posledice podnebnih sprememb katere prilagoditvene ukrepe imamo. Zato potrebujemo podatke, modele, potrebujemo nadzor in potrebujemo jasno komunikacijsko politiko. To tako za potrebe javnosti, kakor tudi za lokalne in pa regionalne oblasti. Ti prilagoditveni ukrepi morajo biti prisotni v vseh lokalnih in regionalnih politikah. Boljše upravljanje pomeni tudi to, da moramo jasno razviti tudi teritorijalno razsežnost, razsežnost, ki mora biti tudi dejavna, učinkovita. Problem časovnega načrtovanja še ni bil odpravljen. V beli knjigi je zapisano, da ne bomo začeli govoriti o akcijskem načrtu pred letom 2013. In do takrat se zdi še daleč. vendar pa je to potrebno, če želimo na vseh eh, ravneh oblasti eh, se pripraviti na prihodnost z vsem potrebnim znanjem in strokovnostjo. Zdi se, da ta čas ne bo zadosten. Seveda pa to ne pomeni, da se naj sedaj ne držimo rokov, ki smo si jih zastavili. In podobno velja za finančna sredstva. Tukaj moramo sprejeti za veze. Kar se tiče eh, same količine denarja, pa tudi kar se tiče pristojnosti. In tukaj tudi pomembna, je tudi pomembna udeležba lokalnih in pa regionalnih oblasti. Sam sem predlagal, da bi del sredstev črpali iz scheme trgovanja z emisijami, torej da bi za pomočjo tega denarja financirali ukrepe in uh, Unija je v to deloma že privolila. V poročilu sem opozoril tudi na pomen vode. Vse to so vidiki, ki jih je potrebno gledati na celosten način. Enako velja za obnovljive vire energije. In to je povezano seveda tudi z uh, upravljanjem tal. Prav tako moramo upoštevati zaščito kulturne mm, dediščine in pa javnega zdravja. Tudi te dejavnike je potrebno upoštevati. In še nekaj pripomp ob zaključku. Evropska agencija za okolje iz Kopenhagna bi morala igrati vlogo usklajevanja, torej vlogo nekakšne klirinčke hiše. Morda bo v prihodnosti potrebno izboljšati koordinacijo posameznih ukrepov. Zato bi potrebovali posebno telo tudi znotraj Agencije za okolje. Morda bi potrebovali tudi tako imenovano ad hoc agencijo, ki bi se ukvarjala s tem. Prav tako se strinjam z usmerjevalno skupino, ki jo predlaga komisija. Predvideno je, da bi tam sodelovali tudi predstavniki Evropskega parlamenta kot opozovalci. E, torej, 16. marca bomo o tem glasovali v našem odboru in pa aprila na plenarnem zasedanju. E, mnenja bodo sprejeli tudi odbori e, Inta, Deve, Tran, Regi, Agri, Peh in pa Juri. Zahvaljujem se kolegom za sodelovanje in upam, da boste upoštevali vse predloge sprememb. Gre za nekakšen eh, predstrateški dokument, če lahko temu tako rečem. Ne gre za končen zakonodajni akt. Hvala lepa za to odlično poročilo. Gospod Skilakakis. Stil Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μερικές... Hvala lepa. Najprej nekaj osnovnih pripomb. Vsi vemo, da so podnebne spremembe, ki jih doživljamo v zadnjih 20-30 letih, nepovratne. In zato moramo skušati zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Vemo, da emisije veliko prispevajo k podnebnim spremembam. In zato smo v zadnjih letih sestavili in izvajali politike, ki so bile namenjene prilagoditvi podnebnim spremembam. končnega cilja ne smemo postavljati pod vprašaj. 99. 1990, eh, to je naše referenčno leto. Vendar pa smo vmes ugotovili, da so posledice veliko hujše, ne samo na našem kontinentu, ampak po vsem svetu. prilagoditev podnebnim spremembam je pomembna in pomembno je tudi načelo naj povzročitelj plača. Pri prilagoditvi je pomembno, da vemo, kako točno izgledajo posamezni pojavi, zato moramo sodelovati na nacionalni, na skupnostni in pa na lokalni ravni. potrebujemo boljše razumevanje in poznavanje podnebnih sprememb in zato moramo poskrbeti tudi za podporo preprečevalnim ukrepom. No, kar se tiče besedila eh, in torej poročila gospoda Prodija in pa bele knjige komisije, vsebino podpiram. Pomembno je, da imamo jasnejšo sliko, komisije o tem, kako bi naj izgledala prilagoditev podnebnim spremembam. Podnebne spremembe so nepovratne, to vemo. In vemo, da se bodo podnebne spremembe še naprej dogajale. Zato prilagoditve ne bodo enake, ne glede na to, kje se nahajamo. Ampak se moramo prilagoditi tudi uh, specifičnim potrebam posameznih območij. Naprimer v sredozemlju imamo posebne uh, potrebe, torej imamo tudi težave z onesnaževanjem morja in tako naprej. In zato se moramo na te spremembe odzivati drugače kot druge. In računati moramo tudi na to, da bomo v 50-60 letih od sedaj priča tudi eh, še novim, drugačnim vplivom na podnebje. Vemo, da je proračun omejen, ampak imamo tudi solidarnostna sredstva za države članice in imamo tudi schemo trgovanja z emisijami, ki je namenjena zmanjševanju emisij CO2 in prilagoditvi podnebnim spremembam. Tukaj gre za 10 odstotkov evropskega trgovanja za certifikati. Denar, ki je predviden za to, bi moral biti enakopravno razdeljen tako za namen prilagoditev, kakor tudi za namen preprečitve. Pri prilagoditvi pa si moramo na to ogledati, katere države so tiste, ki so najbolj trpele zaradi podnebnih sprememb v zadnjih 30 letih. Zato ne moremo vsega popolnoma enakomerno razdeliti. Vemo, da so regije takšne, da jih podnebne spremembe bolj ali manj prizadenejo. In zato mora okoljska zakonodaja upoštevati te razlike in tudi upoštevati načelo tega, da naj povzročitelj plača. Pet odstotkov prispevajo ravno povzročitelji podnebnih sprememb. Potem pa je potrebno ob zaključku povedati tudi to, da moramo posvetiti pozornosti tudi izginjanju uh, vrst. In pa pozorni moramo biti na težave v, naprimer, urbanih območjih. Moramo več pozornosti posvetiti mestom, kajti tukaj pride do povečanja težav in moramo si ogledati, kakšno posledico bo to imelo za. Periohes, za selit, kako bo to vplivalo na selitvene tokove. Hvala. Du rapporteur du groupe ALDE sur ce rapport. Sedaj bom si nadela klobuk poročevalke v senci in bom eh, povedala svoje pripombe o tem, kar je zapisal gospod Prodi v svoji knjigi. Najprej ne povem, da se. Da razumem vašo skrb glede pomankljivosti te bele knjige. Vsi smo upleteni v boj proti podnebnim spremembam ampak nekoliko manj se posvečamo prilagoditvi. In sicer zato, ker prilagoditev zahteva dolg razmislek o tem, kako potrošništvo in pa življenski stil vpliva na vse skupaj. Vprašati se moramo, kako prilagoditi tudi politike skupnosti. Bela knjiga ima prav, ko poudarja pomen ekosistemov in njihovega prispevka k biotski raznovrstnosti. In uh, pomembno je tudi to, da vztrajamo pri konsistenci naših politik. Zahvaljujem se uh, gospodu Prodiju in pozdravljam to, da je govoril o potrebi po direktivi o zaščiti tal, potem o eh, CCS, o eh, proizvodni. Vse to je odvisno od naše zmožnosti, da zaščitimo in obnavljamo naše, naša tla, našo zemljo. Stanja tal bo odvisna od naše sposobnosti, da izvedemo Eh, kmetijske reforme, da napravimo kmetijstvo za trajnostno. Zato moramo spodbujati kmetijsko raznolikost. To mora biti v srčiki samega poročila. Tudi morja in oceani igrajo pomembno vlogo in eh, prav tako so zelo ogroženi zaradi sprememb eh, temperatur. Številni ekosistemi so že pod pritiskom človeka, tukaj lahko pomislimo samo na prekomerni ulov. Pomembno je, da hitro izvajamo integrirano pomorsko politiko. To bo pomagalo spodbujati odpornost ekosistemov. Prav tako moramo izboljšati naše razumevanje. Podnebne spremembe imajo gospodarske in pa socialne posledice. okvir znanosti in raziskav je pomemben. Razviti moramo prilagojene strategije za lokalne skupnosti, spodbujati moramo usposabljanje in pa izobraževanje. Prav tako moramo tudi izboljšati znanje in pa razumevanje uh, Izboljšati ga moramo in gospod Prodi ima prav, ko pravi, da je potrebno sprožiti alarm in da moramo izraziti obžalovanje, kajti ura tik taka, mi pa še vedno nimamo pravilnih eh, prilagoditvenih strategij. Hvala lepa, sedaj pa eh, v imenu zelenih. Gospod Ekaut, čestitam gospodu Prodiju, gre za zelo dober osnutek, izpostavlja nekatere točke, kjer je komisija premalo ambiciozna. Vsi vemo, kaj pokriva prilagoditev podnebnim spremembam in v beli knjigi se omenja te probleme, ampak ni jasno izraženo, kaj to pomeni za evropske politike. Gospod Prodi pravilno opozarja na nekatere izmed teh pomankljivosti. Sam bi dodal naslednje. Najprej nekaj o okoljski oceni učinka. To je ena izmed glavnih, eh, eno izmed glavnih inštrumentov, ki ga lahko uporabi Evropska komisija. Vendar pa me zanima, ali to dovolj pokriva prilagoditev in ali Evropska komisija to razume na takšen način ali ima to resnično opraviti z prilagoditvami podnebnim spremembam. To moramo tudi zapisati v odzivu parlamenta. Potem, kar se tiče vključitve prilagoditev v kmetijsko politiko. Tukaj bi lahko bili bolj konkretni. Če govorimo o reformi skupne kmetijske politike, bi, morala, bi morale biti podnebne spremembe v srčiki te reforme. Tukaj komisija ni dovolj jasna o tem, kaj to pomeni integracija eh, podnebnih sprememb v reforme eh, SKP. Parlament mora biti jasen, če govorimo o reformi SKP. Eh, potem moramo se osredotočiti na ekostoritve in moramo govoriti tudi o izboljšanju kvalitete vode, tal, trajnostno kmetijstvo in tako naprej, ko govorimo o SKP in njenem financiranju. Potem prilagoditev in povezava z zdravstveno in pa socialno politiko. To the white paper and I think the, the link with animal diseases should be uh, ni izražena povezava z eh, živalskimi boleznimi, tudi to bi morali dodati. In pa še konkretno vprašanje za gospoda Prodija v točki 17 govori o zavarovalnih industrijah in tu mi ni jasno, kaj on misli s tem. In pa potem še vprašanje biotske raznovrstnosti. To ste menili tudi vi, gospa predsedujoča. To je ključno vprašanje. Vendar pa želim podariti naslednje. Če govorimo o financiranju Nature 2000, potem niso samo države članice tiste, ki so tukaj odgovorne. Tudi Evropska unija bi morala razmisliti o tem financiranju. In ključno vprašanje, ki se postavlja na koncu, je v kolikšni meri potrebujemo uskajen pristop eh, k prilagoditvi podnebnih sprememb. Tukaj je potrebno jasno povedati, da Evropska unija potrebuje usklajen pristop prilagajanja podnebnim spremembam in moramo stremeti k okvirni direktivi, tako da bomo prisilili države članice, da bodo opravile svoje delo. Potrebujemo pa seveda tudi Evropsko direktivo o prilagajanju. In še zadnja točka v, pod, v podnebnih dokumentih, v beli knjigi se razmišlja v dobi naslednjih eh, treh eh, let. To se seveda navezuje tudi na proračun, ampak mislim, da bi morali se na nekatere izzive odzvati nemudoma. Kajti podnebne spremembe se že dogajajo in zato je potrebno jasno povedati, da v načrtu za oživitev gospodarstva mora biti prostor tudi za financiranje prilagoditve podnebnim spremembam, tako da se bomo s tem ukvarjali neposredno, nemudoma, namesto da to razpravo prelagamo za tri leta in tudi o tem bi moral spregovoriti Evropski parlament. Ampak še enkrat, poročilo je odlično, vendar pa bi moralo biti nekoliko bolj konkretno, kot pa je bila bila knjiga komisije. Euh, Hvala. Gospod Kellenan. No. Da. Thank you. Maybe instead of Martin, Martin Kellenan, he's now, now not present. Uh, just uh, Uh, Gospod Uski, v imenu evropskih konzervativcev in reformistev, čestitam uh, gospodu Prodiju, strinjam se tudi za predhodnimi govorniki. Dolgo smo govorili o ublažitvi podnebnih sprememb, ampak pozabili smo na prilagoditev. In eh, bela knjiga o prilagoditvah ni zadovoljujoča, ni dovolj konkretna. In um, moje mnenje je, da imamo izjave o prilagajanju brez kakršnih koli konkretnih rezultatov. Enako velja za Kopenhagen, o katerem bomo govorili pri naslednji točki. Uh, in v naslednjih eh, tednih, mesecih bomo morali agendo za prilagajanje podkrepiti za konkretnimi koraki držav članic. Si, euh, avant de passer la parole à l'orateur suivant. Hvala. Preden dam besedo naslednjemu govorniku, bi želela povedati, da je prisotna uh, snemalna skupina skupine EBBED. Če ima kdo kakšne ugovore, nam to sporočite. Gospa Barbara de Bruin. Hvala. Tudi sama bi se želela zahvaliti gospodu Prodiju za njegovo poročilo. To poročilo daje substanco eh, ki je nujno potrebna. Moje izhodišče bo to, kar je bilo povedano ne samo o načrtu za oživitev gospodarstva, ampak o celotni eh, in, eh, in tudi o celotni strategiji 2020, ki jo predvideva Evropska unija, katere korake predvideva za prihodnost evropske politike. Mislim, da ta bela knjiga še ni dovolj jasna, ni jasno povedano, kam to vse skupaj spada v tem postopku, kako pomembno je zagotoviti, da bodo ublažitev in prilagajanje podnebnim spremembam osrednjega pomena. Osrednjega pomena pri postopku razvoja naših politik, tudi v smislu financiranja, ampak ne samo, če govorimo o financiranju, tudi če se ogledamo odstavke 26 in 27, tukaj potrebujemo jasne izjave o tem, kakšen bi naj bil ta proces. Kako torej um, konkretno upoštevati prilagoditev in pa ublažitev pri naslednjem krogu financiranja. In eh, pri mneni, ki so bili uloženi, vidimo, kako širok razpon politik eh, je takšen, da bo prilagoditev tam imela svoj vpliv, zlasti z vidika financiranja in pa eh, z vidika kmetijstva in regionalnega razvoja. strinjam se tudi s tem, kar je bilo povedanega o biotski raznovrstnosti. Moramo pa se vprašati tudi, eh, kakšen vpliv bo to imelo na področju vode v eh, smislu čiste pitne vode, pa tudi v smislu dostopa do vode. In moramo se vprašati, eh, kakšen bo vpliv pojava tako imenovanih podnebnih beguncev, ki bodo prišli k nam. Pri prejšnjem poročilu smo veliko govorili o pomoči, ki jo je potrebno ponuditi najbolj ranljivim in najrevnejšim državam. Tudi to moramo upoštevati pri poročilu. Gospod Prodi je jasno povedal, da je potrebno upoštevati dobičke tako v državah članicah, pa tudi eh, upoštevati pri tem najbolj ranljive in najurevnejše države, države, ki jih prizadenejo podnebne spremembe. To so glavne točke, ki bi jih želela izpostaviti danes zjutraj ne bom pa ponavljala nekaterih uh, pametnih stvari, ki so jih povedali že predhodni govorniki. Hvala lepa, zdaj pa gospa Ana Rozbah. Kolegice in kolegi, tudi sama bi se želela konkretnejših predlogov. Tako bela knjiga, kakor tudi poročilo govori o analizah in tako naprej, ampak ni dovolj govora o praktičnih ukrepih. Sama bom govorila o vodi. Brez vode ni življenja. In gospod Prodi, vi pravite, da imamo vedno manj padavin, ampak to lepo prosim velja samo za določene dele Evropske unije. Obstajajo tudi območja, kjer lahko pričakujemo več padavin, tako v obliki dežja, kakor tudi v obliki snega. Zdi se mi pomembno, da sprejmemo konkretne ukrepe. Južno Evropo je potrebno zaščititi, saj bo imela manj padavin. V severni Evropi pa bomo morali zgraditi višje jezove, tako da ne bo prišlo do poplav. In enako velja za celinske plovne poti v Evropski uniji. Če pridejo eh, velike padavine, Potem se je že dogajalo, da so reke prestopile bregove in da ljudje na to niso bili pripravljeni. Zato je pomembno, da imajo tako države članice kot Evropska unija programe, s pomočjo katerimi, katerih lahko predvidimo konkretne ukrepe, da bi pomagali takšnim območjem. Hvala lepa, gospa Rozbah. Zdaj pa dajem besedo gospodu Arsenisu. Much, Hvala, gospod predsedujoča. Prilagajanje podnebnim spremembam je res bistvenega pomena za Evropsko unijo in tudi za trajnostni razvoj naše družbe. Čestitam poročevalcu eh, za pripravo odličnega poročila. Vitorijo je res eden od tistih, ki dobro usklajuje teme prilagajanja in blažitve posledic podnebnih sprememb. Dovolite, da nekaj dodam, da dodam nekaj komentarjev glede biotske raznolikosti. Pozdravljam večjo osredotočenost na prilagajanje podnebnim spremembam in na doslednost teh politik. Poudariti pa moramo tudi strategijo za gozdarstvo v Evropski uniji. Povdariti moramo tudi pomen izvajanja direktive o pticah, direktive o habitatih, direktive o vodah, okvira za pomorsko strategijo in zaščititi moramo povezavo različnih zaščitenih območij in ekosistemov. Zlasti v luči večje mobilnosti, ki jo lahko pričakujemo v prihodnje. Podpiramo tudi predlog komisije za obravnavo in prilagajanje podnebnim spremembam za prihodnje obdobje. Glede zunanje dimenzije pa imam vprašanje povezano z postavljanjem teh politik v spredje, tudi v drugih politikah, kot so politika priseljevanja in druge. Doslednost teh politik je tako pomembna za Evropsko unijo kot za ostale dele sveta. Zato moramo to postaviti v spredje tudi pri trgovinskih politikah in trgovinskih pogajanjih. Glede upravljanja in vodenja pa moramo premisliti tudi o regionalnih strategijah za prilagajanje podnebnim spremembam. Različne regije Evropske unije imajo različne potrebe po prilagajanju in tudi različne potrebe po financiranju teh ukrepov. Še nekaj se mi zdi pomembno. Vsi ekonomski akteri zdaj se obnašajo tako, kot da podnebnih sprememb ni. Tudi ribiški sektor se obnaša tako, kot da se ne bi dogajalo nič posebnega, ampak to moramo spremeniti tako na sektorski in regionalni ravni, ko gre za zaposlovanje, za financiranje, za osnovne vire. In to so tiste osnove, ki jih moramo uporabiti za oblikovanje socialnega dialoga in novih politik na tej ravni. Komisijo moramo pozvati tudi k temu, da ponovno preuči ključne zakonodajne akte, naprimer na področju konkurenčnosti v luči prilagajanja podnebnim spremembam in da odstrani subvencije tistim sektorjem, ki jih ne potrebujejo. Hvala lepa. Um, Linda McEwan. Najprej hvala poročevalcu Prudiju za to, da je zajel številna vprašanja v tem svojem poročilu, ki je odlično. Uh, Poročilo zajema številna vprašanja in strinjamo se vsi, da mora biti komisija bolj podrobna. Kot je rekel Vittorio, je tole osnutek. S tem se bomo ukvarjali še kasneje v programskem obdobju. To vprašanje je zelo pomembno in imamo vprašanje za Vittorio oziroma za komisijo. Zdaj imamo, ko bomo prijeli predlog kmetijske in ribiške politike, ali bomo dobili zraven tudi oceno okoljskih vplivov avtomatično in kako bo to vplivalo tudi na trgovinsko politiko. Ali imamo torej nekje zapisano tudi obveznost, da se podajo ocene okoljskih vplivov oziroma vplivov na podnebje, ko gre za ribištvo in kmetijstvo. Nekaj bi mogoče lahko dodali, mogoče v splošnem uvodu, namreč kakšne so prednosti prilagajanja podnebnim spremembam. prilagajanje infrastrukture in prilagajanje našega načina življenja ima lahko velike koristi in mislim, da moramo to izpostaviti nekje v splošnem uvodu. Hvala, gospod Rossi. Grazie. Eh, allora, innanzitutto... Hvala lepa za besedo. Najprej sem želel reči, da to, da gospod Prodi izraža zadovoljstvo z belo knjigo, ni v skladu z resolucijo, ki smo jo sprejeli tukaj v tej hiši. Mi smo rekli, da bi Evropa morala upoštevati in prevzeti breme držav v razvoju, prajajočih se držav. Zdaj pa se vračamo k pristopu, pri katerem stojimo trdno na svojih nogah. In številka 15 je bila brezpredmetna. Zdaj pa, kot kaže, smo zadovoljni s tem. Bela knjiga govori tudi o toplogrednih plinih. Pravi namreč, da smo se zavezali za 20 odstotno znižanje v primerjavi z letom 1990 in da se zavezujemo tudi za 30 odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov. Temu smo v bistvu ugovarjali, ko smo govorili o resoluciji. In to je zdaj drugače, kot je zapisano zdaj in cenimo, da je kolega Prodi zdaj zapisal, da se mu zdi bila knjiga dobra. Pa še nekaj komentarjev, ki so že bili izpostavljeni in sicer gre za kvote ETS-a, sistema za trgovanje z emisijami. Nismo proti temu. Del sredstev bi lahko celo uporabili za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Skrbi pa nas, da ta novi finančni instrument lahko postane špekulativni mehurček in lahko potem pride do potencijalnih težav. Lahko bi razmišljali o finančnih instrumentih, kot so investicijski skladi, obveznice in bi lahko to povezali s svežni emisij različnih plinov in CO2. -ja. Mi bi predlagali komisiji, da pride na dan z rešitvijo, ki bo omogočala močen nadzor nad upravljanjem kvot ETS-a. Na ta način bi državam članicam in potencijalnim uporabnikom tega sistema zagotovili dobro upravljanje letega. Še nekaj si moramo pogledati v zvezi z belo knjigo. Ne moramo reči, da imamo manjše količine padavin ali da imamo više količine padavin v nekaterih območjih in manjše v drugih območjih. Ampak sama količina dežja v Evropi se je povečala. Padavine pa so drugačne kot v prejšnjih letih. Tako da mislim, da bi bilo bolje, da bi zapisali tako kot je to zapisal gospod Prodi, ne tako kot piše v beli knjigi. In še zadnji komentar. V obrazložitvi bi prosil, če ne zapišemo nekaj, kar se lahko napačno razume. V večini primerov padavine vodijo k prekomernih eh, količin vode v krajših časovnih obdobjih in reke preprosto ne morejo pogotniti vse te velike količine vode. Tudi v Italiji so bile, bili številni mostovi poškodovani zaradi obilnih padavin in zato je treba zagotoviti in zgraditi drugačno infrastrukturo, mostove z višjimi loki. primeru močnih padavin in hudih poplav tvegamo večje, večjo škodo na infrastrukturi kot zdaj. Vodotoke moramo prav tako zaščititi. Priča smo poplavam, ravno zato, ker naši vodotoki ne uspejo spraviti skozi toliko vode v tako kratkem času. Hvala. Hvala, ampak naprave za zadrževanje vode so potrebne, ker vedno bolj dežuje oziroma vedno, nalivi so vedno močnejši in je treba prepričati, da bi reke enostavno zdrle in uničile vse, kar je pred njimi. Krista Klas, hvala, zahvalila bi se kolegu Porodiju za njegovo poročilo. Konec koncev tudi zato, ker se mi zdi dobro, kako ga je razčlenil. In eh, da je najprej nastavil na ustvarjanju neke osnove na podlagi znanja. Morda bi lahko vključili še vprašanje, kako lahko pospešujemo inovacije in jih tudi koristimo, zato da bomo konec koncev iz del o stabilnosti v razpravi o podnebju, da bi lahko tukaj tudi zadeve spodbudili in uresničili s tem, kar pridobimo tudi z znanjem in z raziskavami. Z kajti to pomeni, da moramo tudi naše vere nasplošno bolje zaščititi, nasplošno to, kar pokurimo ali kar, kar, kar potem puščamo v zraku. Potem, kar se tiče pokrajin, bi podprla to, kar je rekla Linda McEwen. Pomembno je, da. Potrebujemo bolj objektivne modele za izračune. to sodi tudi v to ustvarjanje neke znanstvene osnove. Moramo odkriti modele za obračun, kaj ti pokrajina ima nek output, potrebujemo pa tudi nek input in potrebujemo, manjka nam osnova za izračun. In tu potrebujemo znanstvena spoznanja v zvezi z temo tla je kolega Porodi vključil eno točko, ki pa se mi zdi tudi premalo obsežna. Ne moremo reči le, da potrebujemo direktivo za varstvo tal. Saj smo tudi tukaj, imamo različno menje v zvezi s tem, kaj naj tukaj notri piše in ali sploh obstaja neka evropska odgovornost. Potem se bomo znova sprli o temeljnih načelih in mislim, da je glavno odgovornost za zdrava tla pri državah članicah in to točko moramo izkoristiti za to, da bomo na podlagi infrastrukture opozorili tudi na tla in na posebno odgovornost držav članic za ohranjanje teh tal, zato da bojo sposobna tudi za normalno delovanje in zdravo delovanje. Treba je vključiti tudi nevarnost zapečatenja tal, kajti to tudi sodi v infrastrukturo, da je treba posebej biti pozoren na to problematiko. Sicer pa mislim, da je to dobro poročilo, ki bo. pripomogel k temu, da se stvari postavijo v pravo prstivo. Hvala. Hvala, Richard Zeber. Hvala, predsedujoči. Viktorijo Prodi kot mož znanosti je dal, podal dobro poročilo, tudi Bela knjiga je res nekaj, kar eh, si zaslužim je Bela knjiga, temelj za razpravo je to in to ni zakonodajni akt, ampak je osnova za nadaljno razpravo in kot takega jo moramo videti. Kar pa se mi zdi pomembno, pa je tudi to opozorilo na dodatno zbirko znanstvenih podatkov, tu moramo skušati vedno biti na tekočem, na najnovejšem stanju, da se tudi ocenjuje najbolj eh, aktualne satelitske slike. Neka skupnost znanstvenikov, predvsem eh, razprava, ki jo je imel gospod Rosijo o zvezi z vodami, tukaj vladajo velike razlike med znanstveniki in to je ta zahteven del pri tej podnebni razpravi, namreč učinki, kar se tiče vode, so in zalog vode so taki, da jih zelo težko ocenimo. In tu moramo poskrbeti za to, da bomo izboljšali podatke in zato, da, lahko, da bomo lahko tudi podali nove predloge. Kolegice in kolege bi, uporobil, bi opozoril na to, da največji emitent CO2 je Kitajska. Nekako ni resna pri sprejemanju IPPC-ja, kajti uradni organi pravijo, da te podatki niso tako znanstveno nesporni. ZDA in Kina bosta, lahko, bosta močno zavirala, vse to lahko predvidevamo in zato prosim, da ste realni, ko razpravljamo o konkretnih akcijah v Evropski uniji. Vitorija bi prosil tudi, da vključi naslednji predlog. Torej, ukrepi proti podnebnim spremembam je za me nekaj, kar je zelo horizontalno. To v eni strani vpliva na sektorske politike, ampak tudi sektorske politike vplivajo na, klimat, na podnebne spremembe in mislim, da to dvostransko razmerje je treba nekakšno ločiti, zato da se potem potegne iz tega prave sklepe oziroma predlaga konkretne in pravilne predloge. Morda bi to lahko še malo bolj tukaj dodelali. Potem pa še nasprotnikom teorije o podnebnih spremembah, ki jih povzroča človek. Torej, tudi če niste prepričani o znanstveni podlagi, mislim, da je vsem jasno, da če bomo v letu 2050 imeli 9 milijard ljudi na tem svetu, da bomo morali biti bolj varčni pri potrošnji verov, tudi, tudi če kdo dvomi v teorijo o podnebnih spremembah zaradi ljudi, pa je jasno, da je nujno potrebno nekaj ukreniti na podlagi vedno večjega števila prebivalcev. In tu mora Evropa pokazati, kaj zmore, da bo še vedno ostala ena od vodilnih regij. Torej, tudi če je kdo proti tej teoriji, pa je nujno potrebno, da si prizadevamo, kolikor se leta, da se investira v inovacije in poveča varčevanje za veri in bolje izkoriščanje veri, drugače bomo imeli probleme celem svetu. François Grostet. Hvala, gospod predsednik. Veliko je bilo že povedanega v zvezi s tem poročilom, ki ga je predstavil gospod Trodi o beli knjigi. Zelo koristno je, da poskusimo priti na dan z ukrepi povezanimi s prilagajanjem podnebnim spremembam. Veliko vprašanj je zajetih v tem poročilu gospoda Prodija. Poročilo je zanimivo, imam pa nek pomislek. Sami vemo, koliko težav smo imeli z direktivo o prsti, o tleh. In vemo, da je prišlo do številnih ukrepov, predlogov ukrepov v zvezi z razvojem mesta, z urbanizmom, ki naj bi se začeli izvajati na različnih področjih. Ampak vedno znova se soočimo z voljo sveta. Direktiva, ki sem jo omenila, je samo eden od teh primerov. Pri načrtovanju strukturnih skladov bi mogoče v prihodnje morali upoštevati tudi to potrebo po prilagajanju podnebnim spremembam, kajti to je lahko tisti način, kako lahko svet prepričamo, da upošteva to potrebo po prilagajanju podnebnim spremembam. Če bomo v strukturnih skladih zapisali, da je treba upoštevati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam, lahko na ta način vplivamo na svet in jih prisilimo, da to upošteva tudi pri direktivah, ki bodo izhajale iz poročila gospoda Prodija če bomo videli, da nas blokirajo in da smo veliko naših prizadevanj vložili v nekaj, kar bo vplivalo na vlogo lokalnih in regionalnih organov v državah članicah, mislim, da lahko to naredimo. Veliko dobrih idej imamo in zamisli, ampak ko jih poskušamo izvesti v praksi, se srečamo z nasprotnim mnenjem sveta. Hvala lepa, da je pa gospa Karin Karambah. Hvala, tudi jaz bi se zahtavila kolegu Prodiju. Dve dodatni, dva dodatna predloga bi imela v zvezi s točkama 3 in 4. Tukaj bi bilo dobro, če bi vključili tudi področje izobraževanja. Prepričana sem, da eh, pri preiskavah in razvoju, da je interes oziroma število interesentov zelo majhen. To temo pa bomo lahko razširili le, če bomo veliko znanje razširili med prebivalstvom. Torej, uh, morali bi razmisliti o, o informacijskih kampanjah in jih hkrati z izvajanjem že tudi predložili prebivalstvu. Še bolje bi bilo, če bi bilo to že prej, torej da bi izobraževanje in osveščanje vključili že prej in da bi že pri mladih skrbeli za to razumevanje kolega Progi je to predvidel verjetno v področju infrastrukture, rada bi to konkretno omenila namreč področje transport in mobilnost. Brez omembe tega področja dolgoročno ne bomo imeli uspeha pri, klimat, pri zaščiti podnebja. Äh, Hvala. Komisija ima besedo, če želi v zvezi s to temo. Uh, hvala, gospod predsedujoči in hvala profesorju Prodiju za odlično delo pri pripravi te razprave. Hvala pa tudi za vsa vprašanja in pripombe članov tega odbora. Kar nekaj vprašanj je bilo izpostavljenih. Poskusil bom obravnavati nekaj najpomembnejših. Omenjali ste razsežnost prilagajanja podnebnim spremembam na ravni Evropske unije. Bela knjiga to tudi poudarja, da je namreč lokacija tista, ki je pomembna pri tem, ko se odločamo, katere ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam bomo izvedli kje. Torej obstaja dimenzija na ravni Evropske unije, vse je evropska dimenzija, zlasti ko gre za vplive na vodo in tu gre predvsem za čezmejne vplive. Okolje ne pozna meja. Tudi sektor, kot je kmetijstvo, je integriran na ravni Evropske unije in zato moramo upoštevati tudi administrativne spremembe, ki jih je treba izvesti na ravni Evropske unije v 27 državah članicah. Tu pa je še vprašanje stroškovne učinkovitosti sredstev in financ, ki jih vlagamo v izvajanje teh ukrepov. Ali je bolje uporabiti denar enkrat na ravni Evropske unije ali 27 krat na ravni posameznih držav članic? Bela knjiga obravnava tudi ocene okoljskih vplivov in ocene vplivov podnebnih sprememb na vodne režime, na biotsko raznolikost in na uh, spremembe v rabi zemlje. Namen tega pa je zmanjšati renljivost določenih regij in ekosistemov zaradi podnebnih sprememb. upoštevati moramo različne rešitve tudi za kmetijsko industrijo. Bela knjiga tudi ugotavlja, da je potrebno več znanja. Bela knjiga zato temelji na zamisli, da lahko že zdaj ukrepamo na področjih, kjer vemo, da je to potrebno, ker imamo že vzpostavljene določene instrumente. Imamo tudi direktivo o poplavah, ki zahteva od držav članic, da pripravijo načrte za zaščito pred poplavami. In obstajajo tudi finančna sredstva, tako na regionalni ravni in tudi v okviru kmetijskih ukrepov, tako da lahko to že začnemo izvajati. izboljšanje vodne učinkovitosti in zadevni ukrepi se lahko še uvedejo na ravni držav članic. Veliko je variant, treba pa se bo odločiti in sprejeti obširnejše ukrepe, takrat, ko bomo imeli na voljo tudi več znanja. Bolj obsežno strategijo upamo, da bomo imeli na voljo do leta 2012. Kar nekaj govornikov je omenilo inovacije, pa tudi znanost. Podnebna znanost in rešitve na področju prilagajanja podnebnim spremembam Tu je treba vključiti vse politike Evropske unije in delo že poteka v okviru okvirnega raziskovalnega programa. Uvajamo tudi mehanizem klerinške hiše. Gospod Prodi je omenil, da ne smemo podvajati sistemov, ki že obstajajo. Komisija v zvezi s tem meni, da moramo imeti klirinški mehanizem, ki bo omogočal to, da informacije pridejo od tistih, ki jih imajo, do tistih, ki jih potrebujejo. In to velja tako za države članice, ki imajo svoje informacijske sisteme, ampak te moramo zagotoviti tudi tistim državam, ki teh informacijskih sistemov nimajo. Vprašanje držav v razvoju je bilo omenjeno, čeprav to ni bilo v spredju te bele knjige. Tukaj moramo omeniti, da je bilo to zajeto v sporočilu o poti v Kibbenhaven in govorili smo o 2,4 milijarde evrov za prilagajanje podnebnim spremembam. Saj vsi poznate to zgodbo. Podan je bil predlog da je treba vključiti podnebne spremembe tudi v ocene okoljskih vplivov. Mislim, da smo kar pozni s tem predlogom. Recimo, da želite zgraditi nek jez, potrebujete tudi oceno okoljskih vplivov. Ampak potem, ko se odločite, kje boste postavili ali boste postavili je, se boste odločili tudi, kam ga boste postavili. Pri oceni okoljskih vplivov in zlasti pri oceni podnebnih vplivov je treba pogledati, kakšno je stanje voda na tem področju. Torej, zagotoviti je treba, da bomo jes zgradili nekje, kjer bo tudi čez 30 ali 40 let dovolj vode na voljo. Potrebujemo načrte, ki bodo upoštevali tudi podnebno dimenzijo in v Beli knjigi imamo jasne predloge v zvezi s tem. Bolezni živali so bile tudi omenjene. Naj tukaj upozorim samo na enega od dokumentov, ki je spremljal Belo knjigo ta je bil povezan z zdravjem živali in rastlin. Vprašanje bolezni živali je zajeto v tem dokumentu in komisija se osredotoča tudi na to vprašanje. Podan je bil predlog za direktivo o prilagajanju podnebnim spremembam na ravni Evropske unije, ampak komisija meni, da je to še prezgodaj, da bi to vključili v direktivo. Omenjene pa so bile tudi finance. Finance so tarča, ki se premikajo. Ki se premika. Ta cilj omenjamo na več mestih v tem dokumentu. Omenili smo, da bi lahko nek prihodek uporabili tudi za prilagajanje podnebnim spremembam videli boste, da si je treba tukaj pogledati tudi financiranje v okviru proračunskega predlega in finančne perspektive, ampak to ni bil predmet tega dokumenta. Kolegi je sicer to sprejel, ta dokument sprejel, ni pa želel prejudicirati tega pred novim proračunskim pregledom. Torej nismo se še želeli odločiti, kakšno bo financiranje prilagajanja podnebnim spremembam. Glede načrta za oživitev gospodarstva, tudi to boste našli v tej beli knjigi, omenjamo tudi to, da naj države članice upoštevajo potrebo po prilagajanju podnebnim spremembam tudi pri izvajanju načrta za ponovno ožitev gospodarstva. In leto 2020 se je pojavilo kasneje. Postavljanje te politike v spredje je še ena stvar, s katero se bomo ukvarjali v prihodnje. V vseh politikah naj bi omenjali tudi prilagajanje podnebnim spremembam. vse politike naj bi ponovno pregledali tudi v luči prilagajanja podnebnim spremembam. In to je tisti kontekst, v katerem naj bi to vključili v različne politike skupnosti. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, danke, Peter Gemeltoft, za predstavitev komisije. Hvala za mnenje komisiji. Sedaj pa dajem besedo še gospodu Prodiju, upam, da na kratko, kaj ti za naslednjo točko, potem nimamo več dovolj časa. Izvolite. Grazie, presidente. Eh, chiaramente eh, non potrò rispondere a... Hvala. Seveda se ne moramo odzvati na vse predloge, ki smo jih slišali. Zahvalil pa bi se kolegom za prispevke. In to bom tudi upošteval konkretno in podrobno. Predvsem bi rad prikazal, kako je doslej, naprimer, pri varstvu prostora, kako se je tukaj, oziroma oblikovanju prostora, kako se je obliko, razmišljalo samo, kako bi se čim prej odvedlo vodo. Podnebne spremembe pa pomenijo tudi, da je intenzivnost padavin močnejša. Daljši čas um, suhih obdobij pa bodo spremenili ta pogled. Torej, da bi vodo namreč čim dlje zadržali tam, kjer je padla, kajti na ta način lahko tudi preprečimo, da prihaja do erozij tal. In na ta način bomo lahko na novo napolnili podzemne rezervoarje vode. to je šlo vedno za. Vedno je bilo tako, da je sneg, ki se je talil in, tako, in padavine so polnile te podzemne zaloge. In moramo preučiti vsak kvadratni meter tal, da vidimo, kje so te vodne zaloge. To pa nam bo uspelo le, kajti to je zelo drago, če bomo tudi bolj stavili na obnovljive vire energije. Tukaj mislim predvsem tudi na uporabo biomase. zato da se potem tukaj tudi izboljša ohranjanje vodonosnikov. Treba je tudi okrepiti možnosti za zadrževanje vode. in eh, s tem preprečiti tudi trenutno in katastrofalno izpraznjenje vodonosnikov. Moramo se osredotočiti na to vrsto zaščite pokrajine, kajti to je nujno potrebno spričo podnebnih sprememb. In seveda moramo za to se poslužiti sredstva, ki so nam na voljo. postavili ste tudi nekaj natančnih eh, oziroma konkretnih vprašanj v zvezi z odeležbo zavarovalnic. Seveda gre za to, da je na tem področju tveganje veliko in zavarovalnice seveda ne morejo same prevzeti ta tveganja. torej morajo pa nekaj prispevati v boju proti tem problemom. In zato moramo najti neko obliko sodelovanja, pa tudi, če gre samo za opredelitve tveganja, tudi k temu se moramo še enkrat povrniti. Jasno je, da del vero prihaja tudi iz scheme trgovanja z emisijami. Moramo bdeti nad tem, da to ne bo postalo predmet špekulacij. Ta prekomeren pritisk financ, ki je na koncu skoraj da povzročil, da se je gospodarstvo sesulo tisti, ki se udelež, sodelujejo pri tem trgovanju z emisijami, morajo imeti res interes prav zaradi same stvari, ne pa da se tega lotevajo zaradi nekih špekulacij. Pred nedavnim so nas opozorili na špekulacijske dejanja bank in to ima svojo težo v tej povezavi. Ampak bi tukaj pri tem ostal, ne želim že naprej se posvetiti naslednji točki. Kot rečeno, sem si zapisal vaše predloge in pripombe in jih bom skušal ugraditi v svoj, osnut, v svoj osnutek poročila, o katerem bomo zopet govorili. Hvala. Hvala, Vittorio Prodi. Zelo pomembno poročilo, prilagajanje podnebnim spremembam, zelo obširna tema, kot smo ugotovili in zelo intenzivno se bomo morali s tem ukvarjati. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. februar ob 12. glasovali pa bomo že konec, pa bomo konec marca. Potem pa 17. točka dnevnega reda, poročilo delegacije na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah v Kopenhagnu. Na plenarnem zasedanju smo že govorili o vsebinah in rezultatih te konference. Poročilo ste prejeli, ki ga je naredil sekretarjat. Kot vodja delegacije lahko rečem, da, se, da je parlament pokazal veliko zauzeto za to konferenco. V radni delegaciji je bilo 15 članov, vsega skupaj pa nas je bilo 75 poslancov v teh dveh tednih v, Kopen, v Kopenhavnu, na teh stotinih ali tisočerih eh, srečanih konferencah in razpravami. To se mi zdi zelo dobro, da je EPP eh, oziroma Evropski parlament tukaj pokazal svojo prisotnost in da smo se odeležili z različnih odborov. Toliko večje pa je razočaranje nad eh, tako skromnim rezultatom pogoji v Kibenhavnu so bile zelo težki, to smo si slišali in videli, ampak s pomočjo odličnega dela sekretarijata smo bili skoraj da privilegirani. No, bili smo privilegirani pri dostopu do kongresnega centra in tudi pri možnostih za delo v EU paviljonu. Evropski parlament je imel prvič svoj prostor, kar nam je bilo veliko pomoč in zato se zahvaljujem informacijski službi Evropskega parlamenta v Kevenhavnu in pa tudi Evropski agenciji za okolje, ki nam je dala na razpolago prostore. Niso pa ugodili naši želi, da bi sodelovali v koordinacijskem srečanju med komisijo in svetom. To smo bili zelo razočarani, namreč tako svet in kot komisija sta tu zavrnila, da bi se parlament tega srečanja udeležil. In to je točka pri naših zahtevah za medinstitucionalni sporazum. Preden bomo sprejeli Barozovo komisijo, torej v naslednjih dveh tednih je treba to točko razčistiti za prihodnost. Z Lizbonsko pogodbo ima parlament okrepljen položaj in eh, mora se nas obravnavati na isti ravni kot svet, ne pa drugorazredno. Imeli smo zelo poln program, res je bilo tam vsak dan cela vrsta srečanj, In eh, zelo zanimiva so se mi zdela tudi bilateralna srečanja z parlamenti in z pomembnimi akteri od Kitajske, Indije, Brazilije, Afriške unije, otoških držav. Da jih navedem le nekaj. Tudi delovne skupine so bile dobra za misel, saj smo tako lahko obravnavali različne interese in pa težišča delo z mediji je bilo bolj težko. Nekako smo se kar zlili s tem velikim eh, koncertom, torej to, da je bila debutiskovni center v mestu, je ni bilo tako dobro, kajti nek eh, novinar, ki je že prišel v Bela center, se potem ni več potrudil in šel v mesto. Torej, naše delo s tiskom bi lahko izboljšali. Torej, kratek bom, poročila imate pred seboj in veliko govorcev imate. Moram kar reči, dve minuti do dve pa pol sicer ne boste mogli si spregovoriti. Torej, najprej Karl Heinz Rorenc, eh, so predsedujoči, torej prosim dve minuti, kajti imamo 20 govorcev. Izvoli. Hvala. Nekaj bi ponovil, kar sicer ne počenjam rad, ampak vseeno zahvalil bi se rad vsem najpomembnejšim sodelavcem, ki so pripravljali to potovanje, ki so omogočili nemogoče. Namreč upravljanje 75 poslancev, to je velikost belgijskega parlamenta in vseh teh 75 to so individualni princi in princese in gospe in gospodje sekretarjata upravili ste odlično delo. Hvala lepa. Ampak, gospod predsedujoči, tudi vi ste dobro delo opravili. Vse skupaj ste organizirali zelo pošteno in ste nas tudi nas obravnavali pošteno, zato bi se zahvalil tudi vam. Doživel sem druge konference, torej tudi vam hvala lepa. In pravzaprav smo lahko delali čim bolje. To, da nismo mogli delati bolje, je tudi posledica splošnih okoliščin. In če pogledate uh, število kako je poraslo število deležencev, recimo Bali iz 13 na 75, potem veste, da je tudi ta konferenca postavljala velik organizacijski problem in vprašanje je, ali se to maso ljudi res lahko sploh eh, še obvlada in ali ni to sedaj jasen signal za Združene narode, da nekje pa je treba postaviti mejo, ker drugače tudi ni več preglednosti. Potem pa še glede. Uh, vsebine v Štrasburgu žal nisem mogel biti tam, no rezultat je bil res šibek, ampak nekaj smo pa le določili in to se mi zdi majhen uspeh. Ta konferenca je bila brez življenja, zato lahko rečem, da je bil to nek uspoh. Sicer pa sem ugotovil tudi, da so bila pogajanja v teh delegacijah zelo težka. Čim so tri države sedele skupaj, so bile tri druge države užaljene in so užaljenost tele stale v kotu in se bale, da bodo te tri države sklenili nekaj proti njim. Torej, ta medsebojni odnosi so bili težki, tukaj ne mislim sedaj našega parlamenta, ampak vodje držav in zato mislim, da je bilo to precej brez življenja. <clears throat> in iz tega poraza se lahko tudi kaj skušamo naučiti ali ne potrebujemo morda čisto nove pristope, nove in navdihe. In naučili smo se, da pravilo, kar je dobro za Evropo, še zdaljugo ne pomeni, da je to dobro za svet. Potrebujemo torej skupno odgovornost, ampak različen pristop in to mora biti v v spredju in v naslednjih mesecih, do bona sta dva, tri mesece in zato ti bi izkoristil za razmislek o tem, ali so stari izreki pravi ali ne bi raje razmislili o novih, ki bi po, tem po drugi strani vodili do istega cilja. Hvala lepa. Hvala, so predsedujoči, ima minuto več in sodelovanje je bilo res odlično in zato vrnem kompliment. Sedaj pa Linda McEwan. Dve minuti, prosim. Hvala. Rada bi se zahvalila sekretarjatu za odlično delo in tudi za to, da so nam pomagali, da smo tako učinkovito lahko dostopali do stavbe. Imeli smo težave pri teh pogajanjih, ampak kar pa mene skrbi, je pa sedaj nadaljevanje tega dela. In mislim, da moramo najprej komisijo, novo komisijo prositi, da pride sem in pove, kaj se je zgodilo v Kopenhagnu, kajti 31. januarja ni več nek rok, to smo slišali. Torej, ni več. Kajti kdo je sedaj tu, ki je sploh udeležen pri teh dogovorih, to ni več čisto jasno. nič ni zavezujoče pri posameznih ciljih. In tudi zanima me, kakšno je stališče Evropske unije. Svet pravi, da bodo vključili teh 20-30 odstotkov, ampak da bodo tudi države članice podale neke svoje številke. Zato je dejansko zmeda v tem, kaj smo se dogovorili v Kopenhavnu, zelo velika. In kako, sploh, eh, kako bomo sploh nadaljevali pred eh, Mehiko? Uh, Mislim, da smo izgubili pravi trenutek in da če se ne bomo vrnili na pravo pot, potem ne bomo napredovali pred koncem leta. Hvala, Korin Lepaž. Hvala, predsedojoči. Rada bi se pridružila zahvala sekretarjatu in vam. Res ste se trudili, kar se da pri tej konferenciji kot, pos, kot evropska poslanka moram reči, da smo zelo razočarani na tem, kako malo prostora je bilo predvidenega za poslance. Pogodbe se ni, uporab, ni, ni izvajalo in dejansko so nas sicer vsak dan obveščali, ampak niso nas udeležili na sestankih sveta in komisije. Uh, in eh, tudi nismo dobili kartic, da bi se odeležili eh, plenarnih zasedanj. No, za vas in za gospoda Florenca je bilo to predvideno, ampak načeloma pa nič ni bilo predvideno. Ni bilo predvideno, da bi se predstavniki Evropskega parlamenta lahko odeležili plenarnega zasedanja in to me je zelo razočaralo. To sedaj ni kritika vas ali pa naše organizacije, ampak na načine dela, kako so parlament obravnavali pri pripraviti konference. Res pa je, da je bilo vse zelo zanimivo, bilateralni pogovori, ki smo jih imeli, so bili zanimivi. Kar pa se tiče same udeležbe pri pogajanjih, pa res ne moremo reči, da smo se jih lahko udeležili. Ja, hvala, velja vsem. Torej, delovne skupine, to veljalo za naš sekretarjat in tudi za druge, ki so bili tu udeleženi. In res moramo razmisliti o vlogu parlamentih pri konferencah Združenih narodov. Tukaj so akteri vlade in prisotnih je bilo veliko predstavnikov parlamentov, ampak nekako v okolici, tako kot nevladne organizacije in ne, res moramo razmisliti o tem, kako bi tukaj dali večjo težo parlamentom. Satu Hasi, hvala lepa. Strinjam se z vsemi, ki so pohvalili delo sekretarjata. Torej, hvala tudi z moje strani. Potem vprašanje akreditacije. To vrst, ta vrst mislim, ta problem. Namreč, da so prisotni izvoljeni predstavniki ljudstva, ki potem ne dobijo dovoljenja za vstop, to se ne sme uh, ponoviti. Moramo se dogovoriti s komisijo, da vsak izvoljen član parlamenta dobi najmanj akreditacijo in da se lahko deleži srečanj. drugo je vprašanje same odeležbe na sestankih, ampak vsaj akreditacija, možnost vstopa pa morajo imeti vsi. Potem drugič. Eden od sklepov, ki bi ga moral potegni, morala potegniti Evropska unija, je, da potrebujemo bolj aktivno podnebno politiko. Ni dovolj, da naši odlični strokovnjaki poznajo vse detajle teh eh, zapletenih pogajanj. Potrebujemo večje uspehe pri um, pogajanjih. Moramo biti bolj aktivni. veliko ljudi je spraševalo, ali je Kitajska, ki je del te skupine, osnovne skupine, ki je v veliki meri kriva za neuspeh, ali je stala za Sodanom, ki je preprečil, da bi tu prišlo do neke uradne odločitve. Potem pa tretjič, mislim, da bi Evropska unija morala poiskati načine, da prepreči blokiranje procesa pogajanja. Morali bi imeti vsaj neke postopkovne, postopkovna pravila, zato da bo cel ta postopek sploh funkcioniral. Hvala. Thank you very much. Um, I agree with all of those who have talked about the... Spade Brun, hvala lepa res potrebujemo nadaljne dele v zvezi z temi mednarodnimi um, sporazumi do leta 2010 in nujno je, da smo bolj proaktivni, predvsem kar se tiče, kateri cilje bomo predložili. To ne sme biti samo 20 odstotkov. Na plenarnem zasedanju so nekateri zahtevali 30, jaz jih zahtevam 40, ampak mislim, da kot odbor moramo najti nove načine, kako bomo lahko vedno in stalno proaktivni pri tem in kako lahko tudi vzpostavimo bolje še sodelovanje z drugimi v tem postopku pogajanj. Dodala bi še svoje misli in pa zahvale sekretarjatu, ki je opravil odlično delo v zelo težkih okoliščinah in hvala tudi vam, predsednik in delovni skupini in pa tudi tistemu tisti skupini, ki je bila pristovna za komunikacije, ki so pravili dobro delo. Kar se tiče dostopa, moramo razmisliti o tem, da napišemo pismo tistim, ki so tako na danski strani, na strani Združenih narodov organizirali postopek registracije in da se moramo uradno pritožiti. Mislim, da si moramo tudi ogledati naš uh, interni proces, kdo ima pravico do tega, da so deležili neke delegacije in kdo ne, kajti to je bolj jasno za ljudi, ki načrtujejo neko pot, da je bolj jasno, kakšen bo njihov status. To mislim, da je do nas prišlo malce prepozno. Podprla pa bi tudi to, kar je bilo povedano v zvezi z bodočimi postopki, namreč, da moramo zahtevati, da se nam omogoči dostop, da se tudi do srečanja koordinatorjev. Hvala lepa, Ana Rosbah. Hvala. Najprej moram tudi se zahvaliti sekretarjatu, ki je to odlično načrtovalo. Načrtoval. Sedaj pa sem Danka. In moram nekaj reči o teh obžalovanja vrednih dogodkih. Res sem bila zelo neprijetno prizadeta, ker so morali kolegi ustrajati na mrazu zunaj in jih nihče ni pustil noter. In eh, to lahko le obžalujem. Mi tega nismo pripravljali in mi tega nismo organizirali, ampak eh, govorila sem s tem o tem s Koni Hilgor in dobili, dobili smo premalo možnosti dostopa, hkrati pa je bila dvorana na pol prazna in ona je bila zgrožena nad tem, da je bila dvorana na pol prazna in sploh ni vedela, da nismo dobili kartic. Mislim, da je veliko stvari šlo na robe in res moramo se zauzeti za to, da bo v Mehiki stvar potekala bolj gladko. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da se treba pritožiti. Jo tudi z veseljem podpišem tako pritožbo. Uh, Ampak no, sedaj, ko je bilo vse to povedano, pa moram reči tudi, da tja niti nisem šla z nekimi veliki pričakovanji. No, lepo je bilo, da so se številni šefi vlad in držav srečali na enem mestu o eni temi in imeli so različne dnevne rede, različne ravni, bodi si finance, geografijo, kulturo in tako naprej. Torej upala sem, da se bomo lahko dogovorili o neki arhitekturi, recimo o nekem prvotnem dokumentu, na katerem bi lahko potem gradili. In upam, da bomo v stanju ustvariti neko temeljno arhitekturo, ki jo bomo lahko potem jeseni in po zimi vzeli seboj na Mehiko. No, saj podzemna železnica je delovala in to je odlična infrastruktura v Kopenhagnu. Hvala lepa in hvala tudi sekretarjatu. No, mi smo govorili o tem, kar so govorili tudi drugi ljudje. Zapravili smo čas in denar in sledili nekemu problemu, ki sploh ne obstaja. Ena stvar, ki pa je bila dobra, je ta, da je obstajala nemška, um, nemško podjetje, ki povezuje jeklo in pa oglik zato da s tem ustvarja nek nov snov, ki je bistveno močnejša od jekla in traja dlje kot beton. In to gre za podjetje, kjer je le sedem ljudi. In kot kaže, so iznašli neko zelo dobro tehnologijo, kjer, na podlagi katere bo lahko Evropa zmanjšala recimo porabo po kitajskem jeklu in vsekakor pa bo lahko s tem pomagala tretjemu svetu pri gradni stavb. In eh, to bomo predložili komisiji. In eh, prosim, da vse tiste, ki so videli kaj takega in ki so to videli, da to podprejo, kajti to je nekaj pozitivnega, kajti ko bo cela fantazija o podnebnih spremembah pokopana, bo veliko število ljudi še vedno aktualno in še vedno bo treba pomagati uh, velik številnim revnim. No, torej pa le ni bilo čisto za manj, da smo šli v Kopenhagen, kjer smo odkrili nove tehnologije. I've been to Bali and Poznan and uh, participating in the government. Hvala. Bil sem eh, v Poznanu in v Kopenhagnu. Tam sem predstavljal tudi svojo vlado. In to, kar sem doživel v delegaciji parlamenta je bilo veliko boljše, zato se zahvaljujem ljudi, ljudem, ki so vse skupaj organizirali. Kar se pa tiče rezultata konference. Mislim, da moramo ponovno razmisliti o naši strategiji. Presenečen sem bil spričo tega, kako šipko je bilo naše stališče, ko smo se pogovarjali z kitajsko in indijsko delegacijo. presenečen sem bil, ko so Kitajci vzeli vodo in so rekli, imamo 30 milijonov ljudi, ki ne pijajo takšno barvo, ampak eh, drugačno barvo. Takrat je bila vsa stvar eh, Kopenhagna že določena. Nismo imeli argumentov, ko so Kitajci govorili o svojih lasnih stališčih in enako velja tudi za indice. Moramo zastaviti nove strategije, nove argumente in s tem podkrepiti proces. In imamo nove argumente, o katerih lahko govorimo, naprimer fosilna goriva. Nismo govorili o subvencijah s fosilnim gorivom. To je politika, ki je lahko pomembna. Prav tako moramo spremeniti časovni razpored. Govorimo o tem, kaj bi morali narediti sedaj. Začeli pa bi se morali pogovarjati o širšem okviru do leta 2050, ko bo Kitajci in pa Indici imeli primerljivo odgovornost in se bodo zazrli tudi nazaj. No, preden me boste prekinili, bom zaključil. Hvala, Žil Panju. Oui, euh, président. Quelques mots pour, euh, euh là aussi, remercier euh, avec euh, un certain nombre de nos collègues. La... Hvala. Tudi sam bi se zahvalil za dobro organizacijo, sekretarjato. Zelo prijazno so nas uh, sprejeli, no, gospod bi pa lahko nekoliko bolj govoril v mikrofon. Torej, bili smo lepo sprejeti in eh, guverner Kalifornije je bil v enakem hotelu kot mi. No, ampak šalo ob strani. Prisotnost v Kopenhagnu ima za me asociacije z eh, besedami upanje in razočaranje. Torej, vse skupaj je bilo razočaranje ne samo za parlament. Evropska unija v bistvu v razpravah sploh ni bila prisotna. Zlasti v zadnjih urah in ne v. In prav tako lahko ugotavljamo razhajanja mnen v sami Evropski uniji. In to obžalujem. Kot poslanci Evropskega parlamenta smo želeli to resolucijo in na koncu smo dobili nek kompromis. Vseeno smo razočarani, ker Evropska unija se ni bolj aktivno odeleževala razprav v Kopenhagnu. In potem ugotavljam, da smo bili prej eh, nekakšni gledalci. Dobro, imeli smo nekaj srečanj delegacij in uh, v Kopenhagnu smo lahko videli tudi, kako v bistvu težki in obširni so problemi. Mislim, da obstaja potreba potem, da najdemo drugačno upravljanje teh srečanj in morda bi lahko naše predloge šli v to smer. Gospod Eichhout. Eh, hvala lepa. Najprej sekretarjatu za organizacijo, eh, imel sem pogovor z eh, nizozemskim kolegom in bil je presenečen, ko videl, kako poln je naš program. Torej čestitke sekretarjatu. Uh, ne bom govoril samo o rezultatih Kopenhagna, o tem bomo razpravljali tudi o, ob drugih priložnostih, ampak eh, sam bi rad dodal naslednje. Kot Evropski parlament bi se morali zazreti tudi sami vase. Mislim, da smo veliko energije uložili v eh, oblikovanje stališča, v resolucijo, ki smo jo sprejeli novembra, ampak ta resolucija ni bila jasno zastopana decembra Torej, veliko energije smo vložili v to, da smo dobili skupno stolišče in moramo se vprašati, kako doseči, da bi bilo več razprav o tem stališču Evropskega parlamenta. Tudi, ko je svoje izjave podajala komisija, te izjave niso bile v skladu s tem, kar smo se kar smo sprejeli v Evropskem parlamentu. In tudi kot Evropski parlament moramo biti bolj kritični do komisije, če naše stališče ni upoštevano. Sicer se moramo vprašati, zakaj sploh produciramo toliko papirja, če to nima nobenega namena, če v konferenca kot je Kopenhagenska potem ne moremo zauzemati svojega stališča. Torej, moramo se zazreti sami vase, to mora narediti tudi komisija in druge svetovni uh, voditelji. Sami se moramo vprašati, kako lahko, bolj, kako lahko naša stališča bolj pridejo do izraza. Torej, igramo svojo vlogo v Evropski uniji, ne pa v ZN. Tako lahko povzamemo rezultat Kopenhagna. Viktorijo Prodi. Hvala tudi sam. Bi želel. Uh, se pridružiti čestitkam osebju in eh, sekretarjatu. Resnično smo imeli občutek, da smo imeli zelo močno podporo. Seveda pa smo bili razočarani nad rezultati. Tukaj bi rad dodal samo naslednje. Manjkal je predvsem uh, odziv, nek skupni odziv. Io devo dire che eh, avevo tentato, tentato. Zlasti eh, Bali se tukaj ni odzival. Eh, eh, torej ni bilo dovolj odziva na konferenco v Balju. Upal sem, da bomo potem zaradi rezultata iz Kopenhagna spremenili naš pristop. naš prispevek je bil predvsej omejen in to je tudi izključilo Evropsko unijo iz končnih razprav, saj je bilo že znano, kaj je Evropska unija povedala. In potem so drugi pač sprejeli svoj kompromis, niso čutili potrebe potem, da bi vključili tudi nas. Tako da smo dobili nekakšno protislovno situacijo. Skušati moramo predložiti takšne predloge,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 predložiš eh, nepodkrepljeno resolucijo, potem se sam izključiš iz razprave. Za COP15. 16 eh, potrebujemo nekaj več, že sedaj moramo začeti s pripravljalnimi deli, s pomočjo predlogov, ki jih bodo lahko sprejeli tudi druge države. Ne smemo pozabiti, da imamo opravka za ZDA, Afriko, Kitajsko, Indijo. To so vele sile, ki ne bodo sprejele takšne takšnih sklepov, kakor so bili zapisani v resolucije Evropskega parlamenta. COP15 ni bil uspeh, to vsi vemo. In tukaj se strinjam s mojimi kolegi. Ampak strinjam se tudi z tem ustnim protestom, ki ga želite uložiti. Strinjam se z tem, da postopanje z predstavniki Evropskega parlamenta ni bilo pravilno v... davanti a una sala. Questo è veramente. Po uveljavi Lizbonske pogodbe nas sedaj ne smejo več preprosto puščati ob strani. To je želitev za poslance Evropskega parlamenta in za institucijo kot takšno. Zato se strinjam za vašim protestom in želim si, da bi na podlagi tega dobili tudi pisni dokument pripravljen sem torej to podpisati, tak dokument in pripravljen sem to poslati naprej vsem drugim organom in institucijam Evropske unije. Želim si, da bi z vsemi institucijami sodelovali pri pripravi za COP16 in da bi potem končno dobili takšen dokument, ki bo pravi temelj za Eh, to, da se bodo na njem potem opirale prihodne odločitve na področji podnebnih sprememb. Hvala lepa, zdaj pa Mihajl Tromopopolus. Eh, eh, no, Hvala lepa. Še nekaj bi dodal k izraženim kritikam, nek dodaten element. COP15 v Kopenhavnu je bil pravi fiasko. Uh, In sicer zato, ker se nikoli prej ni zgodilo, da bi se srečalo toliko ljudi, pa bi bilo vseeno doseženega tako malo. Evropska unija je zgubila svojo vodilno vlogo, ki jo je v preteklosti že imela. Vsi predstavniki, ki so se srečali v Kopenhagnu, so podnebje pravzaprav obremenili. Nekateri so seveda imeli nalogo, da nas zastopajo pri pogajanjih, ampak eh, bilo je še na kupe drugih predstavnikov. Kakšno vlogo so pa potem tisti igrali? Evropski parlament je bil popolnoma ločen od uh, drugih delegacij in predstavnikov Evropske unije. Tudi to, na to ne smemo pozabiti. In uh, ne bom sedaj spet govoril o teh organizatorskih problemih, o katerih je že bilo govora. Tudi politične napake so obstajale in tudi. Uh, Na to temo so bile že izražene kritike. Nisem računal na to, da bomo dobili ne vem kakšen pomemben sklep. Leta 2002 sem bil v Johannesburgu predstavnik ZN in tudi takrat nisem, ni bilo doseženo vse, kar bi si želeli. To je bila dobro organizirana prireditev. Ampak eh, konferenco so spremljale tudi demonstracije vseh mogočih ljudi iz vseh koncev sveta. Naslednji korak je sedaj Meksiko, pa tudi Bolivija in Bon. In resnično moramo poskrbeti za to, da bo Evropski parlament eh, vključen v razprave.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 da se zelo prizadevaš, na to pa dobiš eh, majhen rezultat. Razlog za ta neuspeh je bilo pomankanje soglasnega stališča Evropske unije. Zato bi prosil naslednje. Vi, gospod predsednik in predsednik eh, komisije, bi morala imeti možnost oziroma bi morala poskrbeti za možnost poglobljene razprave o tem, zakaj nimamo enotnega stališča Evropske unije in kaj bi bilo potrebno narediti za to, da bi dobili takšno stališče. Sam imam svojo vizijo in imam ideje in zato vas prosim, gospod predsednik, da bi poskrbeli, da dobimo možnost, da o tem poglobljeno razpravljamo v Evropskem eh, oziroma v našem odboru. Hvala lepa za vaše prispevke. Naše, naša sporočila bomo posredovali komisiji in ta naprej eh, novi komisarki za podnebne spremembe, Združenim narodom in tako naprej. In potem bomo razpravljali o tem, kako bi lahko pomankljivosti izboljšali, kako se pripraviti na Meksiko City. Uh, Hvala tolmačem za delo. Sedaj bomo prekinili naše zasedanje in ob tretji uri nadaljujemo. Hm?